dear members and dear guests, good afternoon. Dragi člani, dragi gostje, pozdravljeni. Vodja sekretarjata pravi, da ima predsednik, začasni predsednik na voljo tudi to kladivce, ki ga raje ni bi uporabil, tako da vas najprej vljudno vabim, da zasedete svoje mesta. Mislim, da bi morali začeti že pred štirimi minutami. Začel bi s tem, da prisrčno čestitam vsem starim članom, ki se vračajo v odbor eh, za mednarodno trgovino in čestitam tudi novim članom, ki so bili izvoljeni v ta odbor. Vsem prisrčna dobrodošljica. Tukaj imamo torej otvoritveno sejo našega odbora. Pozdravljam vas vse. Imenovali so me kot podpredsednika odhajajočega odbora, da predsedujem temu srečanju, gre za začasno predsedstvo, saj je moja naloga samo, da izvolimo novega predsednika odbora za mednarodno trgovino, potem pa bom eh, predal delo novemu izvoljenemu predsedniku. Torej, seja s tem otvorjena. Spomnim vas na nekaj zadev iz odbora za medno trgovino. Namen današnje seje je uradno sestava predsedstva odbora z izvolitvijo predsednika in do štirih podpredsednikov v skladu z 213. členom poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika in potem podpredsednike odbora. Preden nadaljujemo, bi vas eh, spomnil, da preverite, če imate pri sebi eh, volilne kartice, glasovalne kartice, ki jih boste morali uporabiti, če jih nimate seboj. Prosim, da poskrbite za to, da jih čim prej pridobite imam seznam, ker vsi eh, polnopravni člani ne morejo biti prisotni, zato imamo nekaj namestnikov, ki bodo glasovali. Prebral bom imena. Sima Kopulu, she is substituted by. Nadomestijo. Daniel Kaspari is substituted by Ani uh, eh, Schreier Pirik and uh, eh, Jiri Enik. Jiri Enike. Nadomešal Loran Jor Vincent iz skupine ELS in iz skupine EKR baronico nek, eh, nadomešča Kirjakos Valopolos. To so torej namestniki, ki zastopajo polnopravne člane. Imamo še enega namestnega, gospod Šuster iz SND, nadomešča kolega Andro Lakisa. Pet imamo torej nadomestnih članov. Če želijo politične skupine še kaj pripomniti v zvezi z nadomeščanjem članov, potem imate zdaj besedo, če ne, <clears throat> potem se bomo lotili našega dnevnega reda in sicer na prvo točko izvolitev predsednika odbora za mednarodno trgovino. Najprej moram povedati, da imamo kvorum, večino za veljavnost več kot 11 članov je prisotnih, kar pomeni, da smo dosegli kvorum. V skladu z poslovnikom moram prositi politične skupine, da nominirajo kolege za predsednike. Gospa Van Brent je prva. Predstavlja Benta Langena, ki bi prevzel predsedovanje tega odbora. Hvala lepa. V imenu SND imamo predlog eh, za kolega Bernda Langeja. Imamo še kakšne nominacije za predsednika? Ni videti. Uh, so first I have to ask for the nominee, for Mr. Bert Lange, if he cons Najprej moram vprašati eh, nominiranca gospoda Benta Langeja, če sprejema kandidaturo. Sem počaščen in se strinjam. Hvala lepa za vaše soglasje. Moramo vprašati tudi, ali kdo zahteva posebno obliko glasovanja. Pisnega um, zahtevka v tem smislu nismo dobili, ampak moram preveriti ni videti, to se pravi, da lahko izvolimo kandidata za aklamacijo. So, Gospod Bernd Lange je torej izvoljen predsednik eh, odbora, s tem mu tudi predajam predsedovanje. Uh, Hvala lepa za izvolitev. In priložnost, da ponovno delujem v tem uh, čudovitem in uh, pomembnem odboru. Prepričan sem, da bomo z našim delom uspešno nadaljevali. Seveda imamo pri določenih temah različna mnenja, ampak načeloma nam vedno uspe sodelovati znotraj odmora. In to si želim tudi v prihodnosti, tako da bomo lahko vplivali na trgovinsko politiko v Evropski uniji in s tem ustvarili bolj pošteno globalizacijo. Še enkrat torej hvala za izvolitev. Še posebej prisrčno pozdravljam nove člane tega odbora. 30 od 42 članov je novih. To so zelo vznemirljivi časi novih svežih idej, tako da vas prisrčno pozdravljam. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za izvolitev prvega podpredsednika seznam namestnikov je omenil gospod Winkler, to je torej jasno, kvorom smo tudi dosegli. Zato prosim za nominacije za izvolitev prvega podpredsednika. Izvolite, hvala lepa v imeno skupine EKR. Bi predlagal kandidata Jana Zahradila, ki ga vsi dobro poznate. Vsi člani Evropskega parlamenta ima veliko strokovnega znanja in se zauzema za odprt in konstruktivn dialog in eh, ima tudi veliko izkušenj na področju mednarodne trgovine. Odlično, še kakšen kandidat za prvega podpredsednika? Če ne, potem eh, sprašujem gospoda Zahradela, če potrjuje svojo kandidaturo. Hvala, predsednik. Veliko čas mi je sprejeti nominacijo, da bi lahko nadaljeval svojim delom v tem odboru kot podpredsednik. Odlično imamo samo enega kandidata, ki se strinja z nominacijo, tako da predlagam, da ga potrdimo z aklamacijo. Thanks a lot, Mr. Sadiel. I wish a good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 Naslednja točka je izvolitev drugega podpredsednika. Prosim za nominacije za mesto drugega podpredsednika odbora. Izvolite. Gospod predsednik, predstavljam vam Maksimiljana Kraja, kandidata za drugega podpredsednika, SID, gospod Kratu je študiral pravo v Nemčiji in dobil doktorat eh, za odgovor, temo odgovornosti. Kasneje je sodeloval v programu MBA na kolumbijski poslovni šoli. V Londonu eh, je delal v mm, fundaciji Lukrecija in v Nemčiji za fundacijo Lukrecija. Štiglic. Delal je posod po Evropi, tudi do Latvije. V Nemčiji pa je bil potem izvoljen kot član Evropskega parlamenta. Je njegovo akademsko in strokovno ozadje ga kvalificira za to funkcijo, zauzema se za uh, odprto in konstruktivno razpravo in delo v dobro vseh evropejcev. Naj vas eh, opozorim na člen poslovnika, ki pravi, da je treba zagotoviti raznolikost v odborih. Zato vas eh, prosimo za upoštevanje kandidature, ki bo koristila vsem nam. Še kakšen kandidat, gospod Hansen? Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu ELS nominiram Julijo Vinka kot eh, ponovnega podpredsednika v tem odboru. Je zelo izkušen kandidat in eh, z veseljem vam bo pomagal pri vodenju tega odbora. Še kakšen kandidat? Če ne, potem. bi vprašal oba kandidata, če se strinjata za kandidaturo. Gospod Kaskas, se strinjate? Ja, gospod Winkler. Eh, hvala lepa tudi. Sam se strinjam za nominacijo in se zahvaljujem eh, za njo politični skupini. Imamo torej dva kandidata. Zato moramo glasovati elektronsko. in sicer na tajnem glasovanju. Odločiti se moramo, komu pripisati katero barvo. So, my secretariat said I have to explain. Sekretariatu pravijo, da moram uh, ustrezno razložiti, kakšen je postopek izvolitev. Vsak član ima seveda samo en glas, kar ni presenetljivo. 10 ELS, 10 SND, 4 zeleni, ID5, EKR3, GUE, NGL2 in neopredeljeni tri glasove. Jasno je, da v prvem krogu izvolim kandidata, ki dobi absolutno večino glasov. Pričemer ne štejemo vseh glasov, ne štejemo zažanih glasov. Skratka, v tem primeru je drugače kot na plenarnem zasedanju, ne štejemo vzdržanih glasov. Vsi pripravite glasovalne kartice. Imena so jasna, imena kandidatov. Zdaj pa moramo dodeliti barve kandidatom. Kdo želi katero barvo? Imamo zeleno, belo in rdečo. And then I will propose, uh, red. Rdeča za gospoda Kana. Pred pravim glasovanjem bomo preverili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 42 članov imamo, eh, z karticami samo 39 jih je glasovalo. Lahko preverite. Zdaj pa jih imamo 43 s kartico. Nažalost eh, pa nam ta strojček ne kaže, eh, katera skupina je preveč zastopana lahko skupine med seboj preverite. Ima preveč članov. Lahko politične skupine preverijo, kdo ima preveč glasov. Naj še enkrat povem, ELS 10. Preštiti se morate. SND8. Šest za renew. Zelene štiri, ID pet, EKR tri, GUE NGL dva in nepovezani trije. Zdaj imamo enainštirideset. In testno glasovanje je zdaj jasno. Vsi lahko torej glasujete. Zdržani glasovi so v sredini z belim gumbom. Lahko še enkrat, eh, prosim, ponovite barve. Gospod Winkler je zelen. Gospod K je rdeč. Belo pa so vzdržani glasovi. Jasno? Potem lahko glasujemo. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Then the vote is closed. Konec glasovanja. Gospod Zeleni je bil izvoljen. Gospod Winkler, čestitke. Spremete izvolitev. Ja, hvala lepa. dan. We move to the next. Nadaljujemo z naslednjo točko, gre za izvolitev tretjega podpredsednika. Imamo kandidature za mesto tretjega podpredsednika, gospod Hansen. V imenu skupine LS nominiramo Ano Mišel Asimakopolo kot eh, tretjo podpredsednico tega odbora. Gospa Asimakopolo žal ne more biti danes z nami, zato lahko preberem njeno izjavo v zvezi z eh, nominacijo. Spoštovani člani, najprej bi se iskreno opravičila za svojo odsotnost zaradi grških volitev, zaradi tega se ne moremo odeležiti tega sestanka in eh, kandidirati osebno. Z veseljem bom sprejela vaš glas zaupanja, da bi izpolnila svojo nalogo v odboru. Lahko vam zagotovim, da bom prizadevno delala e, na področju uveljavljanja interesov Evropskega parlamenta na področju mednarodne trgovine v celotnem zakonodajnem obdobju. Hvala lepa. Gospa nam je podala pisno izjavo, da se strinja z eh, glasovalnim sistemom. Še ena kandidatura. Gospod Maksimilijan Kra je ponovno naš kandidat eh, iz skupine ID z enako obrazložitvijo. Še kak kandidat? Gospod eh, Kra, sprejemate nominacijo? Ja. Postopek bo torej enak kot prej predlagam, da ohranimo tudi enake barve, zelena barva za predlog LS in rdeča barva za gospoda kraja, bela pa pomeni vzdržan glas. S tem odpiram glasovanje. And the vote is closed. Konec glasovanja. Izvoljen je bil kandidat ELS oziroma izvoljen je bila kandidatka ELS, ki pošiljamo čestitke. Zdaj pa nadaljujemo z izvolitvijo četrtega podpredsednika. In sprašujem, ali imate kakšne kandidature za mesto četrtega podpredsednika? Izvolite. Z veseljem nominiram gospod Marie-Pierre Fodre. Marie-Pierre je francozinja, ima magisteri iz eh, prava in ima veliko znanja na področju mednarodne trgovine in mednarodnega prava. Bila je tudi direktorica eh, Hiše Britanije, povezana je z evropskimi institucijami in delala je tudi na mednarodnih trgovinskih odnosih pri ratifikaciji sporazuma CETA mm, v imenu skupine Renew nominiramo gospod Marie-Pierre Vedren. Še kakšne kandidature za mesto četrtega podpredsednika? Če ne, potem prosim edino kandidatko, da nam potrdi svoj kandidat diktaturo. Dragi kolegi, veliko čast mi je in sprejemam to dominacijo. Odlično, imamo samo eno kandidatko, kar pomeni, da jo lahko izvolimo za aklamacijo. Čestitke. in upam, da bomo zelo dobro sodelovali v predsedstvu tega čudovitega odbora. Zdaj pa k točki šest eh, na dnevnem redu. Gre za sporočila predsednika. Prva točka se nanaša na predlog eh, za sestanke tega odbora v letu 2019. Dobili ste predlog eh, za termine sestankov. Moram še nekaj dodati. Dobili smo prošnjo različnih političnih skupin za dodatno sejo 23. julija. Koordinatorji bodo eh, hitro izvedli pisni postopek, tako da boste hitro izvedeli, to se pravi torek naslednji teden, ali bomo imeli še eno dodatno sejo odmora. Osnovni namen tega sestanka naj bi bil razprava z pristojnim komisarjem o Merkosurju. Rad bi, da potrdimo koledar z tem dodatnim sestankom 23. julija. Ali kdo ogovarja osnutku koledarja? Gospod Hansen. Hvala lepa, Bent. Najprej bi ti čestitev za izvolitev, kot tudi vsem podpredsednikom. Z vami smo lahko tesno sodelovali že v preteklosti in veselim se že konstruktivnega dialoga in konstruktivnega sodelovanja tudi v prihodnje. Upam, da bomo lahko dobro sodelovali in eh, boš lahko ustrezno zastopal pluralnost tega odbora na vzven. Toliko eh, glede čestit za predsedovanje, kar pa zadeva koledar. So tukaj sestanki, ki naj bi se začeli ob 14.30, raje bi začeli o 15. uri. To se je zgodilo pred eh, volitvami, ko smo imeli veliko dosejev, s katerimi smo se ukvarjali, to bi predlagal kot spremembo. Potem pa, kar zadeva se stane o Merkosurju, Eh, bi se lahko že danes eh, odločili, saj imamo prisotne tudi koordinatorje, tako da bi lahko ta sestanek 23. julija za Merkosur potrdili že danes. Eh, to ni nekaj novega, na začetku smo predvidevali tak sestanek, zato bi ga lahko ohranili, če se koordinatorji, ostali koordinatorji s tem strinjajo. To bi pomenilo, da bi lahko prej informirali tudi pristojno komisarko. Hvala lepa. Eh, sprašujem tudi ostale koordinatore, gospod Van Brent. Hvala lepa, tudi jaz bi vam čestitala in tudi vsem ostalim pod predsednikom. Eh, sama sem nova v tem odboru. So me pa informirali, da ste zelo uspešno delali v tem odboru v zadnjih štirih eh, letih. Zelo se veselim odprte koordinacije, ki ki je zelo domača v tem odboru. Kar pa zadeva koledar se stankom, podpiram predlog eh, predsednika, da upravimo pisni postopek. Imamo veliko novih članov, kot je predsednik že omenil, še posebej v naši skupini, zato potrebujemo nekaj časa za konzultacijo glede samega sestanka in koledarja. Zato prosim, da izvedemo pisni postopek. Hvala. Najprej čestitke za izvolitev predsednikov in podpredsednikov. Veselimo se že sodelovanja in dela v tem odboru. Mislim, da je bilo dobro, da imamo sestanek 23. julija. Smo eh, novi in želimo dobiti čim več informacij pred poletnim odmorom. Komisarka Malmström po mojih in formacij želi eh, vabilo na tak sestanek eh, in jo zelo zanima, tako da upam, da se bomo lahko dogovorili za ta sestanek 23.7. In še Heidi Hautala za zelene. Hvala lepa tudi mi čestitamo za izvolitev predsednika in podpredsednikov. Lahko se strinjamo z vašim predlogom o pisnem postopku. Is he on? IKR. E Hvala lepa. Nadaljeval bom v svojem jeziku. Najprej bi čestitev vam, kot tudi pod predsednikom. In se veselim eh, sodelovanja. Kar pa zadeva koledar vsega, eh, Se strinjamo z eh, koordinatom MLS, e eh, da 23.7. upravimo ta sestanek o Mekusurju, ki se nam zdi zelo pomemben. Eh, Jaz vam ne bom čestital, ker menim, da to predsedstvo ne zastopa pluralnosti, ki je zahtevana v poslovniku. In ELS bi moralo biti sram za te protikandidature skupina GUE. Euh, euh, Gospod eh, predsedujoči, čestitke vam in vašim kolegom. Trenutno se še nismo odločili, kdo bo koordinator skupine GUE, vendar pa to ne bo zapleteno. Eh, pozdravljam vse stare kolege in izrekam dobrodošljico novim kolegom. Če želite sejo 23. zakaj pa ne, vsega. Eh, kar pa zadeva Merkosur, ja, tega ne bomo rešili pred koncem leta. Dve razpravi smo že imeli, razprava je zelo pomembna. 23. julija, da ali ne, razprava o Merkosurju, pa tudi o številnih drugih temah, kot je recimo Vietnam, kajti ratificirati moramo sporazum eh, pred koncem leta. Teh tem zagotovo ne bomo zaključili pred poletjem. Mnenje koordinatorjev je tudi torej deljeno, zato um, predlagam, da upravimo pisni postopek. Well, um, unless I counted uh, wrongly, but I think... Razen, če sem nabačno štev, EKR in ELS se že strinjata z sestankom. Nekaj drugih pa ni omenjalo, kateri postopek eh, preferirajo tako da bi pravzaprav morali biti večino glede sestanka. Mi smo zato, da 23. obravnavamo Merkosur. Oh, uh, torej, jasno, imamo večino za to, da 23.7. upravimo dodatni sestanek na temo Merkosurja. Upam pa, da vse skupine, ki si želijo ta sestanek, To ne bo nič novega. In Emanuel ima prav. Prosim, da potem zagotovite, da bodo člani prisotni na tem sestanku. To je ključnega pomena. To je ključnega pomena za uspeh takega sestanka. Gospod Hansen je podal tudi drugi predlog in sicer, da se sestanki začnemo ne ob 14.30, ampak ob 3.00 popovdne. mislim, da je razlog eh, pravilen. Konec zakonodajnega obdobja smo spremenili začetek eh, naših sestankov, ker smo imeli zelo veliko dela. Mislim pa, da na začetku mandata ne bo toliko dela. Tako da, če se vsi strinjate, bomo začeli s popovdanskimi sejami ob 15. Eh, uri, potem boste imeli nekoliko več časa za kosilo. Prav s tema dvema dodatkoma imate še kakšne pripombe k eh, osnutku koledarja in terminov sestankov za drugo polovico leta 2019, če ne, potem smo koledar potrdili. Drugo sporočilo. Imamo paket dobrodošljice za vse nove člane kjer boste našli vse postopke, sprejemanje odločitev, informacije o delu, ki ga upravljata odboru, vse to boste našli v ustreznih paketih dobrodošljice v predaljih tretjem nasropju. Sprejeti moramo tudi odločitev glede delitve oziroma posredovanja eh, pristojnosti koordinatorjev. člen 214, drugi odstavek poslovnika pravi, da koordinatorji pripravljajo odločitve in eh, delo odbora. Odbor pa delegira pristojnosti koordinatorjem. Predlagal bi, da koordinatorjem odbor koordinatorjem delegira pristojnost sprejemanja vseh odločitev z izjemo sprejema poročil, mnen, amadmaj je v predlogov resolucij in ustnih vprašanj oziroma vprašanj za ustni odgovor. O tem bi še vedno morali, moral glasovati eh, polni odbor. Kakšni komentarji glede delegiranja pristojnosti koordinatorjem? Če ne, če nimate nobenih ogovorov proti temu, lahko potrdimo delegiranje pristojnosti koordinatorjem, tako da lahko začnemo z delom pri pripravi naslednjega sestanka. Marsikaj je treba pripraviti v smislu dela in postopkov. Imeli bomo sestanek v četrtek zjutraj, sestanek koordinatorjev. Mimo grede, vsi člani se še niso upisali v seznam prisotnih. Prosim vas, da to storite, če tega še niste naredili. In najpomembnejša točka pri meni manjka, to je točka razno. To je 6a. Imate kaj pod razno na sej današnjega odbora? Ni videti tako. Potem sedma točka. Napoved naslednjega sestanka, ki bo 23.7. Hvala lepa in vsem veliko sreče.